drugi evropski vrh o Romih. Najprej dajem besedo avtorjem, gospe Flašikovi Benovi, za dve minuti, prosim. Veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisár. Eh, hvala, eh, gospa predsedujoča. Počakala bom, da se gospa komisarka usede za vprašanja poslancev eh, svetu in komisiji eh, bo povezoval en skupni imenovalec. In sicer je to prvi zadovoljstvo Romov za svojo situacijo. S tem je eh, povezano tudi nezadovoljstvo glede črpanja finančnih sredstev iz predpristopnih skladov in z črpanjem iz skladov za resocializacijo. Pomembna točka je eh, tudi naloga nevladnih organizacij, kaj tudi lete naj bi prispevale k reševanju problemov. Vse te točke so pomembne, tudi na to želimo pozoriti, eh, da je pomemben tudi način reševanja problemov, kako se stvari lotevamo, bodimo odkriti. Eh, po dolgih letih ohlapnih političnih deklaracij, po dolgih letih nedejavnosti eh, čutimo potrebo po eh, konkretnih korakih. Zauzemam se za človekove pravice. Vse to, kar počnem v tej hiši, vseh šest let je to odražalo. Med temi šestimi leti sem sodelovala že kar v nekaj razpravah o situaciji Romov, o Eh, tem, da je treba rešiti probleme Romov. Eh, kljub številnim razpravam pa do sedaj še nismo bili sposobni oblikovati ustreznih instrumentov in konkretnih rešitev. Prepričana samo to, da je razlog eh, temu tudi to, da se formalno fokusiramo samo na termin diskriminacije, ne da bi um, govorili o vzrokih, o razlogih. Danes se zelo veliko Romov nahaja v situacijah, ki kličejo po rešitvah. Eh, če želimo dejansko rešiti probleme Romov, moramo v prvi vrsti eh, poskrbeti za spoštovanje mednarodno pravnih pogodb. Eh, s tem mislim zlasti listino pravic otrok. Določbe te list Tine so zelo pomembne. Govorila bom tudi o Slovaški republiki. Eh, na slovaškem eh, imajo na voljo zelo veliko storitev na področju šolstva, zdravstva, to vse zagotavlja država, ampak eh, tudi v teh politikah niso vedno spoštovane temle pravice otrok. In še zadnji stavek, če želimo objektivno reševati probleme Romov, potem se moramo lotiti razlogov, ki so privedli do te diskriminacije. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa Flašikova. Sedaj ima besedo gospa Flutra za tri minute. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči. Listina o temeljnih pravicah eh, govori tudi o, nakazuje na to, da smo priča različnim oblikam diskriminacije, ko gre za Rome. Leta 2009 je bila četrtina Romov žrtev napadov oziroma diskriminacij, nadlegovanj in eh, tu obstaja zelo veliko prijav pri policiji in situacija Romov eh, se še slabša eh, zaradi različnih drugih oblik diskriminacije in to je še posebej slabo, ker imamo Eh, mi eh, to listino eh, o temeljnih pravicah in zato je nujno potrebno, da se rasistični zločini iz Italije nehajo in da se ustrezno obravnava, ustrezno so bili že obravnavani tudi že na preteklem vrhu in potrebna je strategija za integracijo Romov v EU. Eh, vendar pa te strategije, čeprav bila obljubljena, še vedno ni. Eh, ukrepi, eh, ki so bili sprejeti v Franciji do Romunije in Bolgarije, v prvi vrsti zadevajo Rome. Nujno potrebno je, da E z Kosovom sklene bilateralni sporazum, kaj ti. Tu je kar nekaj problemov, ki jih je pristojni poročevalec Sveta Evrope sam eh, opazil. Poleg tega navezujem tudi na resolucijo z preteklega leta o Romih. Eh, mislim, da dejansko lahko to leto govorimo eh, o tem, koliko sredstev je na voljo tudi iz, iz strukturnih skladov za to, da bi rešili to situacijo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Flotreva, imenu sveta. Ima besedo gospod Lopez Garrido. Gracias, eh, señor. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odgovoril bom na vprašanje gospe Flašikove in gospe Flot. Gre za vprašanje, ki je neposredno povezano s človekovimi pravicami, ki se tiče nas vseh. Gre tudi za vprašanje, ki zadeva velik delež našega prebivalstva. Gre za največjo etnično manjšino, ki živi v Evropski uniji. Njihov eh, življenski standard ni isti, kot je poprečen življenski standard v Evropski uniji. Spraševali ste me o uporabi strukturnih skladov za to vprašanje. Zaključki, ki jih želijo sprejeti v španskem predsedstvu v svetu, vključuje teh deset bistvenih načel, med katerimi je tudi revizija in sprememba obstoječih programov znotraj strukturnih skladov, kot tudi uredb po letu 2014. Vztrajamo pri tem, da polno izrabimo strukturne sklade za integracijo Romov. V tem smislu pripravljamo tudi integrirane programe tako na podeželju kot v mestih na podlagi spremembe sedmega člena. In to pomeni tudi sredstva za izboljšanje stanovanj, bivališč in življenskega prostora Romov. Povezali smo se tudi z lokalnimi oblastmi. Vemo namreč, da je nujno, da so strukturni skladi do, dostopni za Rome. To pa seveda zahteva, da vključimo lokalne oblasti, kot tudi romske organizacije, vključno vseh samih Romov v vse faze, torej pri pripravi, uporabi in spremljanju uporabe sredstev strukturnih skladov svet, je tudi v svojih zaključkih sprejel mnenje, da moramo podati vso podporo obla lokalnim oblastem in da olajšamo horizontalno izmenjavo um, praks med državami in pa tudi vertikalno, torej med mesti, občinami in regijami. pripravljamo tudi, torej slišali smo vprašanje v zvezi, če pripravljamo strategijo. V triju eksplicitno govorimo o socialni in gospodarski integraciji Romov. To smo sprejeli na svetu za splošne zadeve tudi soglasno. To pomeni, da imamo strategijo za naslednje leto in pol dokler bo pač trajal trio predsedstva. Mi želimo sprejeti kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Kratkoročni ukrepi vsebujejo inštrumente, ki sem jih že omenil. Poleg tega pa moramo sprejeti delavni načrt za to, da bi takoj začeli z reševanjem problemov, kot so problem učencev, ki, v posebne, ki hodijo v posebne šole. Včasih gre za šole samo za Rome, torej prihaja do segregacije. Omenil sem tudi stanovanja, zdravstvo, zato da bi odpravili neenakosti in pa tudi dostop do delovnih mest. Dolgoročni ukrepi vključujejo horizontalni pristop, torej mainstreaming romskega vprašanja v vseh politikah Evropske unije to je treba storiti znotraj odprtega, odprte metode koordinacije, znotraj boja proti diskriminaciji, regionalnega razvoja, šolstva in dostopa do javnih delovnih mest. Kot tudi dostop do javnih storitev. Za konec. Ko gre za vprašanje nediskriminacije, Špansko predsedstvo želi spodbujati v času predsedstva in v času trija sprejetje direktive, ki že leta čaka na sprejetje. Gre za direktivo o, za boj proti diskriminaciji in za enako obravnavo to je nujno potrebno, še posebej za tiste skupnosti, ki trpijo diskriminacijo. Seveda so tukaj vključeni tudi Romi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije, komisarka Rebin, prosim. Hvala, eh, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Svobodi in eh, kolegom za uložitev oziroma predložitev teh vprašanj v zvezi eh, z vrhom, Evropskim vrhom o Romih, tako da lahko komisija še enkrat povdari svojo zavezanost človekovim pravicam na tem področju in polni gospodarski vključitvi Eh, na drugi strani. In ravno kar smo eh, slišali, da je svet eh, pravzaprav pozval k temu, da države članice to uvrstijo med svoje glavne dejavnosti in ukrepe v okviru svojih politik. Eh, nekaj tednov pred drugim evropskim vrhom o Romih v Kordobi pod eh, španskim predsedovanjem 8. Eh, in 9. aprila. Komisija torej pozdravlja to pobudo in ta pobuda po mojem bo tudi dobrodošla priložnost za inventar o razvoju na tem področju na nacionalni ravni, evropski ravni in mednarodni ravni po letu 2008. E, to nam bo tudi pomagalo, da e, pravzaprav prispevamo k skupnim izgledom za budočnost. Pred dvemi leti e, je prišlo do prvega vrha in torej tu, eh, na to lahko gledamo, kot eh, da je kozarec eh, na pol poln ali na pol prazen, kakorkoli že želimo. Res je, da so še vedno vrzeli in tu to postavlja v spredje pomen evropskih instrumentov in politik potem krepitev sodelovanja med državami članicami, ustanovami na evropski ravni, mednarodnimi organizacijami in civilno družbo.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 k krepitvi direktivi, ki preprečuje kakršnokoli osnovo za diskriminacijo diskrimi in eh, v to je v polni meri zajeta tudi eh, diskriminacija Romov. Imamo kazansko zakonodajo na evropski ravni eh, proti ksenofobiji in razlikovanju, kar bo glavni instrument za boj proti diskriminaciji, ki jo trpijo Romi. Leta letos eh, naj bi vse države članice predvidil, predvidele kazni za, eh, za eh, kazniva dejanja ksenofobije in rasizma. In sama sem eh, zavezana k spremljanju eh, izvajanja teh ukrepov in sicer eh, čim eh, bolj natančno. Eh, močno zakonodajo je potrebno dopolniti z informacijami in ozaveščenostjo glede pravic in obveznosti, tako da komisija eh, na to gleda v kontekstu evropske kampanje za raznolikost eh, proti diskriminaciji in tudi pravzaprav eh, usposabljanju tistih, ki se s tem ukvarjajo praktično. Tu so potem tudi predpristopna predpristopni instrumenti in vse tisto, kar je tako pomembno za doseganje sprememb, tako da lahko države članice izvajajo ambiciozne programe, ki so namenjene Romom. Jasno je, da morajo biti ti programi zelo praktični, zasnovani eh, na konkretnih dejstvih, da se s tem soočijo vsej kompleksnosti tega vprašanja. Tega ni možno razrešiti z enostavnim nekim eh, pregovorom eh, oziroma eh, sloganom, temveč je dosti bolj zapleteno. In potem je treba znati tudi v polni meri izva, torej uporabljati sklad in prav tako izvajati bilateralne eh, obiske v posameznih državah in sicer v skladu eh, z eh, dogovorjenimi cilji. Prvi je bil na Mačarskem s polnim sodelovanjem vlade, prišlo bo še do drugih po podobnih srečanj v bodoče. In konkretni odraz zavezanosti komisije boja proti izključevanju Romov je predlog spremembe v zvezi s sedmim členom, drugim odstavkom evropskega eh, oziroma regulative, eh, za, ki eh, ureja regionalni razvoj. In tu je poročilo kolege van Nistelrojsa iz začetka prejšnjega meseca, ki se nanaša na priložnosti financiranje stanovanske izgradnje za obrobne skupnosti, zlasti za Rome. Romi so za nas še posebna ciljna skupina. In ne nazadnje, zahvaljujoč Evropskim parlamentom imamo tudi pilotne projekte eh, z proračunom ki znaša 5 milijonov evrov in sicer gre za izobraževanje eh, eh mla, mlajših eh, otrok, eh, potem eh, tista sredstva, ki so namenjena ozaveščanju javnosti in podobno. In te projekte bodo izvajali eh, raz, torej sklad za razvoj in eh, Torej, menim tudi, da evalvacija, ki bo uh, uresničena, je tista, ki bo pokazala na, uh, torej, na prednosti, pa tudi šibkosti, kar je potrebno imeti, če želimo uh, na to uresničiti uh, pravzaprav. Uh, ciljne ukrepe. Gre za skupno, pod, skupno akcijo, Eh, še v času iz časa češkega predsedovanja, eh, zato da bi to potekalo na vseh ravneh, evropski, mednarodni, nacionalni, pa tudi za povezovanje vseh politik eh, na čim bolj dosleden način. Ta, torej ta konkretna platforma pa je za vključevanje Romov, vključ, in sicer so to sprejeli na ministerskem vrhu junija meseca lani. In, eh, ko se poziva komisijo, da, eh, da vključi deset eh, glavnih ciljev, ko oblikuje in izvaja politike na tem področju. Prišlo bo še do nadaljnih srečanj Evropske platforme za vključevanje Romov pod španskim in belgijskim predsedovanjem, torej ne gre za neke ukrepe sam in tja, temveč za akcijo, ki e, ima svojo kontinuiteto. In eh, gospod predsedujoči, pozdravljam veliko zavezanost trija v zvezi s temi cilji, kaj ti Dejstvo je, da moramo to voditi koordinirano, zato da bi lahko resnično prišlo do napredka. Komisija eh, bo prispevala k delovanju trija svojimi instrumenti ob tesnem sodelovanju z državami članicami in civilno družbo. In, uh, Naj eh, gospod predsedujoči informiram eh, poslance, da moj kolega Andr in jaz, da bova objavila eh, sporočilo o socialni vključenosti Romov ob upoštevanju prihodnih izzivov in tudi ob podarku na, na ukrepih, ki so potrebni za uresničevanje eh, oziroma eh, za odgovor na te izzive. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Bomo začeli eh, z govorniki, ki bodo govorili v imenu skupin. Prosim, da se držite časa, kajti ob šestih imamo predvidena vprašanja za komisijo in kot lahko sami vidite, malo zamujamo. Dve minuti v imenu ELS poleg bolj učinkovite implementacije nacionalne in mednarodne zakonodaje potrebujemo ustrezen poudarek v kordobi na socialno vključenost romov in sicer socialno vključenost in eh, gospodarsko vključenost vključevanje romov v trg dela in v izobraževanje je ključno pomembno tudi z gospodarskega vidika. Predvsej mednarodnih organizacij je v zadnjih letih razvilo načrte, vendar pa ti načrti niso bili zavezojoči, niso bile predvidene nobene sankcije in tudi ni bilo proračunov in zato ti načrti niso bili izvedeni. Evropska unija pa lahko zagotovi, da tako imenovana mehka zakonodaja Eh, se razvije znotraj strategije in da se potem ustrezno izvaja in da se eh, ta izvedba ocenjuje na podlagi ustreznih kazalnikov. Sama sem poročevalka za evropsko strategijo na tem področju in mislim, da je zelo pomembno, da ta strategija zelo jasno opredeljuje ukrepe v državah članicah. Kaj ti? V eh, Evropi obstajajo velike razlike in eh, zlasti mikroregije se soočajo z revščino in izključevanjem eh, Romov. Te regije je treba s pomočjo projektov razviti, pri tem ne smemo pozabiti na načelo solidarnosti, na strateško načrtovanje in spremljanje, to pa morajo izvajati lokalne nevladne organizacije, to moramo narediti eh, ti v Kardobi za socialiste in demokrate, minuta in pol, gospod Morajez. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je rekla prejšnja govornica in kot je rekla komisarka, gre v tem primeru za zelo kompleksen problem. Da, danes eh, je prav gotovo res in tako misli vse skupine, da moramo ponovno oživiti razpravo o romskem vprašanju. Eh, trenutno se ta skupnost sooča z eh, nasiljem, z predsotki in v tej hiši obstaja eh, resničen občutek, da potrebujemo celovit pristop. O tem smo govorili že prej, o tem celovitem pristopu, ampak zato moramo ponovno oceniti, kaj smo naredili, kaj smo naredili eh, na področju mikrokreditov, kaj smo naredili za boj proti eh, rasno pogojenemu nasilju in še druga vprašanja so to. Vedno več dokazov je, da se na terenu situacija ne eh, izboljšuje. Raziskave kažejo, da se nasilje povečuje po celi Evropi, ne pa zmanjšuje. E, in potem Agencija za temeljne pravice je ugotovila, da se e, Rome bolj diskriminira kot katero koli drugo skupino. Obstoječa zakonodaja, direktiva o enakosti eh, raz se mora dejansko začeti izvajati in potrebujemo celovito strategijo, to smo že rekli tako da bomo se soočili s tem problemom kot se kompleksnim problemom. Ampak to je problem, ki zahteva ukrepanje, celovito uh, delovanje. In ponovno oživimo to razpravo, uh, ponudimo nove rešitve, uporabljamo pa tiste zakone, ki že obstajajo in bi morali pomagati uh, romskim skupnostjam. Hvala lepa za uh, eno minuto. Gospa Weber za Alde. Yeah. Hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva drugi rom, upam, da bodo ideje čim bolj učinkovite. Najprej prepričana sem, da potrebujemo široko in celovito strategijo za vključevanje Romov. Prav tako potrebujemo akcijski načrt z jasnimi merili in ustreznim proračunom. Po moje bi ta strategija morala biti ne le za EU eh, države članice, ampak tudi za druge državice, kjer živijo romske skupnosti in eh, ki so ali že v postopku eh, približevanja Evropi ali pa so vključene v sosedstvo sosedsko politiko, tako da bo lahko tudi te države sprejele najustreznejše ukrepe na tem področju. Moramo tudi uporabiti tisto, kar smo se naučili iz eh, politike eh, za zagotavljanje enakosti za stolov. Mainstreaming, se pravi vključevanje te problematike horizontalno mora postati bistveno tudi v tem primeru. Moramo razmišljati tudi o afirmativnih ukrepih, pozitivne diskriminacije, zlasti v o tem moramo zmetlo v komisiji in parlamentu. Pripravila sem pismo eh, predsednikov Van Rumpojo in Barozo in sem eh, priporočala, da dajo primer eh, sami. Hvala lepa. Minuto in pol gospa Lomberg za zelene. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu svoje skupine bi želela se pridružiti tistim, ki so že pozvali, da Eh, k temu, da imamo celovito strategijo. Sedaj smo v Evropskem letu za eh, boj proti revščini in socialni izključenosti. To je sicer težko v času eh, socialne recesije, zato smo tudi zahtevali socialno pogojenost reševalnih svežnjev. Tako da so tisti, ki so najbolj izključeni, da se te ne bojo znašli še v hujšem, v hujšem položaju. Ugotavljamo, da se razkorak veča in zato morajo strategija 2020 tudi upoštevati potrebo, da se zmanjša razkorak med revnimi in bogatimi. E, e, sredstva iz sklada za regionalni razvoj so pomembna. E, lokalni organi so pomembni, kajti na lokalni ravni se največkrat čuti diskriminacijo. Potem je tu še stanovanska politika, ki mora upoštevati specifične potrebe Romov. Potem je tu še izobraževanje in tu je še policija. policija mora, uh, varovati, ne pa samo kriminalizirati, kar je primer v nekaterih državah članicah. Potem želimo tudi visoko kakovostne javne storitve. Svet je dal priporočilo o aktivnem vključevanju tistih, ki so najbolj izključeni iz trga dela, ampak visoko kakovostne javne storitve so bistvenega pomena. Zanima vas, ali sta svet in komisija zadovoljna z stopno absorpcije teh sredstev. Eh, in potem moramo povedati tudi, da se je kontekst spremenil, to pozdravljam, eh, kontekst, kar zadeva boj proti rasizmu in ksenofobiji. In upam, da se bodo vse vlade držav članic zavezale tem idealom. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu konzervativcev in eh, reformistov za dve minuti gospod Van Dalen. Gospod predsedujoči, dobro je, da se parlament ukvarja z temo Romov. V prejšnjih stoletjih je bila diskriminacija to, kar je bilo pravzaprav najmanj grozno, kar se jim je dogajalo evropski skladi in evropske direktive so nujno potrebne, tako da bi lahko spodbujali razvoj Romov in eh, preprečili njihovo diskriminacijo. Eh, rečeno je bilo, da moramo imeti celostno strategijo in to, eh, podskrbeti bi morali za to, da denar dejansko pride do tistih, ki denar potrebujejo. Največ pozornosti bi bilo treba posvetiti šolstvu. Treba je Rome opremiti z potrebnimi znanjem in sredstvi, tako da bi lahko sami zase poskrbeli. Mm, gos, meni se zdi, da ni dobro, da toliko Romov so žrtve. Jaz mislim, da bi morali tudi sami eh, dati kakšne pobude. To je drugič, z evropskim denarjem in tudi z evropskimi pravnimi predpisi ne moramo prisiliti Romov, da se vključijo, da se integrirajo države članice, v katerih Romi že generacije dolgo živijo, bi morali igrati vlogo pionirjev na tem področju in eh, se potruditi, da bi Rome integrirali. To je družbeni izziv, ne tako gospodarski in finančni. Eh, mm, evropski denar pa lahko prispeva k temu, da to bolje udejanimo. Hvala. Sedaj pa v imenu FD. Pardon. Eh, v imenu Gujenega le gospa Ernst. Najlepša hvala ko sem bila decembra v Prištini Mitrovici in sem videli, v kakšnih okoliščinah ljudje živijo, predvsem otroci. V vsakem razgovoru skoraj sem zvedela, da ne samo na Kosovem, temveč v številnih državah Evropi eh, je položaj Romov eh, zelo težavn. Eh, srečala sem Pekin Zila, Eh, v centru v Prištini, ki nas je sprejel z besedami, mi smo eh, utrujeni, ne moremo več govoriti. Eh, torej, oni od nas pričakujejo, pričakujejo, da ne bomo samo govorili, temveč takoj pričeli z dejanji. In to pomeni, da ne čakamo in se skrivamo za direktivami Evropske unije, ki govorijo o enaki obravnavi vseh ljudi, ne glede na eh, njihov izvor, eh, na etnično pripadnost. Potrebno je, da takoj eh, agiramo, da takoj nekaj naredimo, da eh, te direktive niso dovolj, da bi Romi eh, Eh, bili zaščiteni v Evropi, zaščiteni pred diskriminacijo in potrebno jih je na vsak način vključiti. Kar potrebujemo je Evropska strategija za Rome, ki bi morala biti sestavni del vseh politik. Torej, sestavni del vseh politik. Večina vlad pa izvaja samo projekte, sporadične ukrepe, eh, kar pa je potrebno, moramo imeti srednje in dolgoročno politiko. Potrebne so ukrepi za e, gospodarski razvoj romske skupnosti, e, spodbujanje na regionalni ravni, ne šele po letu 2014, bolj fleksibilno, temveč že sedaj, da lahko eh, Romi to izkoristijo. Tu bi morali imeti mini kredite brez dosti birokracije, kar zadeva romska naselja. E, Tu so potrebni eh, zelo konkretni ukrepi, zdravstvo, izobraževanje, spodbujanje trga eh, delovne sile. Noben otrok ne bi smel biti prikrajšan za izobraževanje torej ne eh, šole za Rome, temveč šole za vse, kjer lahko e, živijo tudi Romi. Ne gre samo za denar, temveč gre za to, da se treba boriti proti rasizmu in eh, ta e, diskriminacija ne sme biti kavalirski delik, temveč mora biti kaznivo dejanje. Mi imamo veliko odgovornost in upam, da nam bo uspelo da bo več kot 10 milijonov Romov v Evropi pravično obravnavani. Kaj ti pravičnost to je začetek in enakost to bi moralo biti nadaljevanje. Zato pa je potrebno, da imamo politično voljo, da smo odločni, da imamo okvirno strategijo, evropsko e-, okvirno eh, strategijo, In mi kot poslanci, kot ljudje bi morali se za to zauzemati. Zauzemati za to skupino ljudi, za Rome in to takoj. Hvala lepa, gospa Ernst. Za e FD minuto in pol, gospod Paska. Lepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Drugi romski vrh bo odlična priložnost za vse zadevne, da izmenjamo mnenja o tem, kakšni so uspešni ukrepi za boljše vključevanje Romov v družbo. Zgodovinarji menijo, da so Romi prišli v Evropo med 5. in 9. stoletjem in odslej je veliko evropskih narodov poskušalo najti najboljši način sožitja z romskimi skupnosti. Po tisoč letih iskanja takega načina ni nihče našel pravega načina, kako vključiti Rome v naše družbe. Ne vem, ali smo krivi mi ali je kriva druga stran. Če govorim na podlagi izkušnji svoje države, vam lahko povem, da če enostavno poskušamo Romom pomagati, eh, to ne bo v redu, če jim samo nekaj ponudimo. Kaj ti je? Ljudje, ki delajo v moji državi, plačujejo davke, visoke davke in ta denar se potem daje romskim skupnostim, da se jim zagotovi visok standard, da se jim zagotovi taka stanovanja, kot jih želijo. Romi so dobili dostop eh, do zaposlitev in izobraževanja. Eh, po enakih pogojih kot vsi drugi. Ravno tako dobivajo enake socialne dajatve kot vsi drugi državljani. Pa si pogledajte rezultate. Nove hiše, nova stanovanja so uničene. Krade se. Kradejo sanitarno opremo, puščajo smeti okoli. Zdravstveno osebje mečejo iz rimskih vasi, romski otroci zapuščajo šolo prezgodaj in zato menim, da če želimo Romom res pomagati, jih moramo naučiti civiliziranega in kulturnega vedenja. Hvala lepa, gospod Paska. Sedaj pa za nepovezane dve minuti, gospod Balsko. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Glede na to, da bom govoril mačarsko, ki je moj materni jezik, bom uporabljal besedo cigan namesto standardnega izraza Roma. Izraz cigan nima slabšalnega pomena v mačarščini. Uh, Ta razprava govori o boju proti diskriminaciji oziroma o nediskriminaciji, kar je podlaga za socialno vključevanje Romov. Prvi korak je izobraževanje oziroma pozitivna diskriminacija na trgu dela. Le tako se da boriti proti diskriminacijo. Ne vladne organizacije pa takoj kričijo o segregaciji. Njihov cilj pa je takojšno vključevanje. Cele generacije ciganov so na mačarskem zrasle in so živele od pomoči, ne pa od dela in se ne morejo izvleči iz tega začaranega kroga. Zato moramo odpraviti to napačno gospodarsko politiko. Na mačarskem cigani predstavljajo zelo visok odstotek v eh, tistih, ki, med tistimi, ki delajo kazniva dejanja in zato se moramo proti temu boriti ne samo v dobro preostalega dela prebivalstva, ampak tudi v dobro poštenih ciganov. Ne govorimo o Eh, genetskih elementih in diskriminaciji na tej, eh, na tej podlagi, govorimo samo o socialnih slabših pogojih. Če bomo stigmatizirali to skupnost, bomo problem samo povečati. Moramo najti izhod, rešitev. Sami cigani potrebujejo uh, svoje voditelje, kredibilne voditelje, ki jih bo priznavala tako ciganska manjšina kot eh, večinsko prebivalstvo. To pa pomeni, da moramo oblikovati strategijo, ki bo upoštevala vse vidike tega problema. Najlepša hvala, gospod Balco. Sedaj pa gremo naprej. Gospod Dijaz Demira, eh, dve minute. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se hotel zahvaliti vsem, ki ščitijo Rome in Sinti. Je, eh, prav tako je bilo seveda nujno potrebno tu nekaj narediti, tako da bi lahko eh, nekako Rome vključili v življenje. Rome in Sinti, eh, to je razlika do ostalih manjšin. Zato je potrebno sprejeti tudi posebne ukrepe. E, morali bi imeti en forum, ki bi obravnaval probleme Romov in tu bi morali imeti na voljo tudi finančna sredstva, pravne inštrumente, tako da bi lahko pomagali manjšini, e, tako da bi jim omogočili normalno prihodnost vendar ne smemo se obnašati paternalistično, torej nihče nima pravice, da na račun Romov eh, dela kakšne kampanje. Med komisijo, svetom in državami članica bi moralo priti do dobrega sodelovanja v korist Romov. Eh, pri različni komisari bi se morali dogovarjati med seboj in sicer s ciljem, da postopajo odločno proti eh, diskriminaciji Romov. Eh, Rome je treba na vsak način vključiti in to na široki eh, ravni. Eh, treba je sprejeti ustrezne ukrepe proti diskriminaciji, omogočiti dostop do izobraževanja, do zdravstva. Eh, do dodatnega usposabljanja in tudi druge zadeve so tu seveda potrebne, tako da bi lahko eh, Romi dobili tudi ustrezno delo. In e, potrebno je tudi, da lokalne e, organi tu sodelujejo. Jaz vem, o čem govorim. Obstajajo odlični poslanci tukaj v parlamentu, ki prihajajo iz te skupnosti. Hvala lepa. Za minuto in pol, gospa Gonc. Najlepša hvala, gospod predsednik. Drugi Evropski vrh o Romih v Kordobi bo odlična priložnost, da naredimo inventuro tega, kar se je dogajalo v zadnjih nekaj letih na področju življenja in pa vključevanja te najbolj ranljive etnične skupnosti, to je Romov v Evropi. Po svojih najboljših močeh se moramo potruditi, da, to, da bo to postalo vse evropsko vprašanje, ne pa samo srednje evropsko vprašanje in najti moramo celovite rešitve. Zelo pomembni koraki so že bili narejeni. Evropski parlament je v tem okviru predlagal rezolucijo, ki žal še ni bila sprejeta in le upamo lahko, da bodo narejeni nadaljni koraki v eh, mandatu sedanje komisije. Eh, lansko letno parlamentarno poročilo o eh, trgu dela in gospodarski situaciji Romov je predstavljal pomemben menik. Leto za boj proti Eh, revščini je tudi izredno pomembno v tem pogledu in videti moramo, kako so različna evropska sredstva prispevala k boljši integraciji Romov in po kakšnih mm, pogojih. Vendar za to potrebujemo podatke, potrebujemo informacije. Vsi pa vemo, da so podatki o etničnih manjšinah vedno občutljivi, zato moramo biti previdni v svojem pristopu. Kljub mnogoterim pozitivnim ukrepom, moramo pa tudi povedati, da so žal tudi problemi. Hvala lepa, gospa Gonc. Sedaj dajem besedo. Kilnilcem. Eh, eh, Romi živijo na eh, jugozahodu Francije in tudi iz Nanta so izgnali Rome zaradi pomankanja terema. Občina je sicer investirala v bivanje e, Romov oziroma tiste občine, ki so e, bile najbolj odprte, so se sedaj znašle z, e, v ogromnih težavah, ker je tam Romov preveč. In to pomeni, da odgovori in rešitve ne morejo biti lokalni, ampak globalni in morejo vključiti Rome v vse politike v Evropi, tako da bo konec te diskriminacije proti tem evropskim državljanom. Po drugi strani pa vas želim Eh, opozoriti tudi na poseben položaj žensk. Problemi Romk so izjemno težki, zlasti kar zadeva nasilje v družini, potem so, so tu še nezaželene nosečnosti. Eh, zdravniki brez meja pravijo, da je 43 eh, odstotkov Romk imelo prvi splav pre, pred 21 letom. 17, 17 let je leto spolne aktivnosti in zato je treba treba obravnavati vprašanje enakosti spolov v vseh drugih študijah. Izobraževanje mora biti prednostna naloga in nujno moramo ukrepati tako, da bodo eh, Romi vedeli, kakšne so njihove temeljne pravice in da bo imeli lažji dostop do javnih storitev. Upam, da bo ta drugi vrh pokazal, da imamo voljo, da globalno rešujemo to romsko vprašanje. Hvala lepa. Hvala za minuto in pol, gospod Fontana. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje Romov postaja vedno bolj kompleksno in odgovori so vedno težji. Njihovi predstavniki Tudi zveze, ne vladne organizacije zahtevajo glasno vključitev v družbo. Potrebno pa je postaviti osnovno vprašanje. Integracija je političen, socialni proces in mogoče en del Romov se drži pravil oziroma običaj, spoštuje običaje države, v kateri živi. Ampak na drugi strani pa je seveda tudi tako, da če oni nočejo sodelovati, to ne more biti uspešno. E, na ta način nikoli ne bomo prišli do rezultatov. E, izzivov ne moramo reševati z demagogijo. Mi moramo biti si na jasnem, da trenutna kriza na, eh, pri zaposlovanju je seveda problem in to je vse teže je vključevati Rome. Um, mi iz zgodovine vidimo, da uh, krivda ni bila vedno samo pri drugih, temveč tudi pri Romih. Eh, če integracije ni, torej sta obe strani krivi. Uh, Zdaj pa dve minuti, gospod Busotil. Hvala lepa, gospod predsednik. Podpiram. Dovolite mi, da izrečem podporo ribi roki, ki ta, tako močno dela na tem področju. To je občutljivo področje, situacija Romov In eh, to ni eh, vprašanje in eh, problem samo ene države, ampak o, praktično vseh držav v Evropi. To je največja etnična skupnost, največja etnična manjšina v Evropi. Zato moramo razmisliti, kaj narediti, da se bo njihova situacija izboljšala. Zelo sem bil vesel, ko je podpredsednica komisije to vse razložila in sedaj je prišel pravi trenutek, da eh, pripravimo eh, to pred eh, vrhom v Kordobo. Situacija ne more ostati takšna, kot je, zato ker se ne bo sama rešila. In če ne bomo naredili tistega, kar moramo narediti, bodo ti ljudje še naprej ostali na robu in bodo ujeti v svoji revščini. Zato moramo narediti vse za boljšo integracijo Romov, da bodo imeli dostop do vseh drugih možnosti, Eh, ki jih imajo tudi ostali državljani. Eh, to velja zlasti za možnost zaposlitve, za možnost uporabe svojega znanja in eh, zmogljivosti živeti človeka dostojno življenje. Na ta način bodo podpirali sebe, istočasno pa bodo prispevali tudi družbe, v kateri živijo. In da se bo vse to zgodilo, moramo narediti ustrezne korake in odpraviti trenutne ovire in upam, da bo naše sporočilo, eh, ki bo prišlo iz tega parlamenta, sporočilo solidarnosti in da se bo to sporočilo slišalo tudi na vrhu. Hvala lepa, gospod Busutil. Besedo dajem za minuto in pol. Gospe Muniz de Urkiza. Hvala, gospod predsedujoči. Deset milijonov Romov v Evropi, če bi živeli skupaj, bi bili srednje velika država. Eh, skupina, skupnost Romov je vedno dokazovala, da so evropejci, ampak so ljudje drugega reda. Eh, nimajo izobrazbe, nimajo možnosti za zdravstvo, eh, vedno so trpeli kot migranti. Mm, iz eh, sveta Evrope so mm, rekli, da eh, Romov ne obravnavajo enako v državah, kamor so se doselili kot ostali, da nimajo tudi temeljnih pravic. Mi živimo v Evropi, kjer spoštujemo druge manjšine. Mi hočemo Eh, razvijati prostor svoboščin. Zato mislim, da potrebujemo direktive proti diskriminaciji. Vse eh, politične stranke pa ne podpirajo tega. Mi špansko predsedstvo v tem podpiramo, mi smatramo, da je to nujno potrebno. Ne smemo več zavlaževati. Potrebujemo pobude na evropski ravni, ki bi podpirale Rome in eh, vrh eh, je zagotovo pomembna možnost, da se podpre Rome po mnogih letih eh, tišine, torej negovorenja. Gospod Romeva. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo malo je dodati, samo poziv lahko damo. Ta vrh je bil na ponudo slovenske Pardon. V, v času slovenskega predsedstva se je že začelo delati na to in Evropski parlament je tudi bil tisti, ki je dal pobudo in zato imamo sedaj priložnost. Vendar pa morajo vse države članice priznati, da je mogoče bolje reševati ta vprašanja potrebujemo skupno evropsko strategijo za vključevanje Romov. To strategijo potrebujemo, zato ker Evropska unija izgublja kredibilnost na mednarodni sferi zaradi tega vprašanja. To je pomembno, kajti v preteklosti smo razumeli, da tu gre za nekaj, kar je povezano s človekovimi pravicami in vključevanjem. Sedaj pa vemo, da gre vprašanje politike. V okviru politične razprave moramo razumeti, da je treba najti rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rueda. Za dve minuti, gospa Basescu constituind una dintre cele mai mari dar i mai vulnerabile minorităi. Romi predstavljajo eno največjih manjšin, pa tudi najbolj ranljivih manjšin v Evropi in to vprašanje je danes še bolj aktualno. E, srečujejo se z mnogimi problemi, brezposelnostjo, diskriminacijo, pomankanje izobraževanja, e, pom nemožnost dostopa do izobraževanja in zaradi tega e, so toliko krat socialno izključeni. In zato potrebujemo program, celovit program za vključevanje Romov. Ta program pa mora upoštevati kulturo in vrednote Romov in jim omogočati tudi svobodno gibanje. Otroci predstavljajo 46 odstotkov eh, romskega prebivalstva. To je posledica visoke natalitete, vendar pa je eh, življenjska doba nekoliko krajša zato bi bila prava priložnost dostop do izobraževanja. Čeprav zakonodaja eh, jamči eh, to pravico, pa revni Romi sploh ne grejo v šolo ali pa zapustijo šolo predčasno. Dobro bi bilo te eh, vse Rome vključiti, vključiti v šolanje za šolsko leto 2009-2010 je pri nas bilo rezerviranih 444 mest, vendar pa se je upisalo dosti manj učencev, kot je bilo predvidenih mest. Vendar pa se je treba truditi na obeh straneh. Romska skupnost se mora obnašati odgovornost in Romi so trenutno izključeni iz gospodarskega življenja država. Vendar pa je nekaj programov, kot je Evropski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, program Progres in eh, Mladina v akciji. Hvala lepa. Za eno minuto, gospa Boskurt. Roma, Rom mi so največja evropska mašina in trpijo zaradi diskriminacije, institucionalne diskriminacije, revščine, socialne izključenosti, segregiranega sistema v eh, stanovanski politiki, izobraževanju in socijali. Kratkoročne rešitve ne bodo prinesle odgovora na velike probleme Romov. Moramo oceniti obstoječe dobre prakse, kakor tudi negativne učinke obstoječih politik namenjenih Romov. Eden od primerov je eh, oddaliti otroke od njihovih družin in jih dati v posebne internate. Ti ukrepi ne rešujejo problemov, ampak povečujejo segregacijo, poleg tega pa zelo prizadenejo življenje romskih družin. Eh, Evropa potrebuje učinkovito dolgoročno strategijo za Rome in ta vrh bo nova priložnost za afirmativno ukrepanje, za affirmative action in eh, do, lahko prispeva temu, da se bomo politično zavezali. EU lahko začne s tem, da Romom da več eh, možnosti v civilni družbi in tudi da jim da vlogo pri oblikovanju strategije. Sedaj pa gospa Hübner. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospa komisarka, eh, ta vrh v Kordobi bo za vse nas, evropske institucije in države članice, eh, pravi preizkus. Potrebno je skazati zavezanost eh, tako politični kot operativni strategiji pri soočanju z romskim vprašanjem ob upoštevanju ne le samo sicer bistvenih človekovih pravic, ampak tudi zlasti tudi s ciljem socialnega vključevanja. Potrebujemo politiko, interaktivni eh, eh plan in eh, vzbujanje občutkov pripadnosti. Veliko je že bilo doseženega, vendar pa je prav gotovo še potrebno veliko storiti. Potrebu, eh, potrebno je zagotoviti, da bodo komisija, Evropski parlament, pa tudi, kot je eh, povedal gospod Garida, lokalne skupnosti, ki morajo tudi eh, pri tem eh, sodelovati, prevzeti odgovornost za to vprašanje in zagotoviti, zagotoviti koordinacijo, učinkovito koordinacijo. Tu je eh, naprimer pilotni projekt eh, za 5 eh, milijonov, ki naj vodi k učinkovitim rešitvam na najpomembnejših področjih ekonomsko vključevanje, potem izobraževanje malih otrok in eh, cenimo komisijne napore, zlasti DG, regionalna politika, in spodbujamo komisijo, da še bolj podkrepi eh, sodelovanje, da bi okrepili vključevanje Romov. V parlamentu je veliko kolegov iz najrazličnejših političnih skupin, ki so že pokazali svojo zavezanost, vendar pa je potrebno narediti še več na politični ravni. Vključevanje Romov bi pomenilo približno približiti, približati se bolj vključujočemu trgu delovne sile v Evropi. S tem, da se soočimo na tak način tudi z demografskimi izzivi, kar pomeni, da mora biti za nas ta vrh v Kordomi, Kordobi zadnja priložnost za pravo vključevanje Romov. Eno minuta in pol, gospod Tabajdi, prosim. Gracias. Evropa je še középtavu Roma kormányzati. Hvala lepa gospod predsedujoči. E, tu je, obstaja torej program in na tem področju e, moram pa reči, da gre za e, eno najbolj zapletenih področji, področji v Evropi. Romi niso samo etična ali nacionalna manjšina, temveč spadajo tudi med socialno ogrožene skupine. Hkrati je potrebno tudi ugotoviti, da socialna odgovornost ni enako merno porazdeljena med večinsko družbo in, skup in manjšinsko eh, skupnostjo. Večina ima svoje odgovornosti, enako velja tudi za Rome. Potrebujemo integracijo in ne asimilacijo. Ne na zadnje pa je potrebno povedati, da ne gre zgolj za vprašanje financiranja, temveč tudi vprašanje mehanizmov eh, v večinski družbi in eh, med Romi. In eh, kot bivši državni eh, sekretar, odgovoren za to področje, ugotavljam, da smo dosegali rezultate v tistih regijah, eh, kjer smo imeli aktivne nevladne organizacije, kjer je obstajala aktivna, aktivno sodelovanje med manjšinami. Potrebujemo sredstva, vendar pa vse zadeva seveda tudi eh, predsedujoči je prekinil eh, govorca. Gospa Antonescu ima besedo dezvoltarea economică și socială a grupului. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, raven eh, socialnega eh, in ekonom, ekonomskega razvoja je med najpomembnejšimi problemi. In ko, ko govorimo pravzaprav o podatkih o pravem, pravem številu Romov, E, pravzaprav so dovolj negotove, dejstvo pa je, da spadajo med najrevnejše segmente prebivalstva. Nacionalne politike niso dovolj, da se radikalno spremeni situacijo in odgovornost za izboljšanje življenske ravni Romov so, e, spada v odgovornost posameznih držav članic, vendar pa brez globalne koordinacije ne morejo e, biti rezultatov. In to, vse to je prav gotovo eno en najresnejših problemov, ki jih poznamo. Velik odstat, odstotek Romov eh, je eh, mlajših od 20 let. Potrebujemo eh, veliko znanja, inovativnosti za to, da bi zmanjšali razlike med mladimi Romi in preostalim prebivalstvom, mladi in drugi Romi morajo biti vključeni v strategije in politiko dan danes, kaj ti mladi so tisti, ki lahko kaj spremenijo. Potrebno je tej generaciji otrok omogočiti dostop do zdravstvenega varstva, do izobraževanja in podobno. Dacă nu vom lua măsuri concrete, dacă nu vom avea schimbări majore če ne bodo sprejeti konkretni ukrepi, eh, bo na milijone mladih Romov soočenih z marginalizacijo in diskriminacijo. In eh, to bo pomenilo veliko negotovo za člane romske skupnosti potrebno jim je ponuditi pravo šanso za to, da se lahko te perspektive spremenijo na bolje. Z drugimi besedami preiti moramo od besed dejanjem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Senalova. Eno minuto. Kolegine in kolegove, podle nedavnega pruskumu veže. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, po nedavnih podatkih eh, lahko ugotovimo, da več kot 70 odstotkov Čehov ne želi imeti Rome za sosede. In eh, tu eh, obstaja njihovo zastopstvo in sam. Sama sem se tudi ukvarjala s temi vprašanji na lokalni ravni. Eh, ne gre samo za vprašanje denarja, da bi lahko izboljšali situacijo Romov. Edino, kar lahko dolgoročno pomaga, po mojem mišljenju, je obravnavati Rome kot polnopravne državljane v lokalni skupnosti. Vendar pa to deluje eh, na obe eh, strani. Romi se morajo sprejeti lokalne standarde, lokalne norme večinsko prebivalstvo pa mora eh, pokazati eh, zgled. Eh, moramo se boriti v vseh ozirih proti diskriminaciji in ksenofobiji in jasno povedati, da so to nespremljivi pojavi. Hvala lepa. Gospa Sabeli, imam besedo. Thank you, Hvala, gospod predsedujoči. Naj izrazim upanje, da eh, bo ta vrh o Romih eh, pravzaprav pomenil sprejetje strategije na tem področju, eh, kajti dejstvo je, da je diskriminacija vse večja, ne glede na projekte, ki jih imamo v zadnjih letih in eh, eh, tudi za sredstva, ki so že skoraj pol milijarde eh, evrov. Žal Evropska komisija še ni izkazala zadostne pripravljenosti za koordinacijo vseh, vsega tega delovanja, za vključevanje Romov, za borbo proti mm, rasističnemu in diskriminatornemu obravnavanju Romov. Gre za specifično naravno nalogo eh, komisarja oziroma komisarke za socialne zadeve. Eh, tu je tudi odbor, ki se s tem ukvarja, to je dobro, vendar bi morali imeti tudi specialiste za romsko, eh, romske, romsko etnično, torej za romsko, romske skupine. Potem so tu prizadevanja na področju opismevanja, priložnosti za zaposlovanje in tako dalje. Eh, potrebno je sodelovanje med lokalnimi oblastmi in skupnostmi Romov ob sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Hvala lepa. Hvala. Eh, sedaj pa v okviru Catch the Eye. Gospod Zver ima besedo, eno minuto. Spoštovani, spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, Eh, špansko predsedstvo. najprej bi čestital španiji da je uvrstilo summit med njihove prioritete istočasno komisiji da se je odločila da bo pripravila celovito poročilo o položaju romov v eh, evropi kar priča da eh, se aktualnosti tega vprašanja zavedamo aktualno pa je postalo šele zadnja leta s širitvijo evropske unije sem pa tudi vesel zato ker eh, praktično vse eh, poslanske skupine ali pa večina njih eh, resno pristopa k reševanju tega problema. dobili smo z lizbonsko pogodbo tudi še dodatno pravno podlago da se lahko bolj temeljito pristopimo k pripravi celovite močne strategije za rešitev romskega vprašanja tudi v okviru tako imenovane mehke zakonodaje. jasno je da ne moremo pripraviti neke skupne romske politike na ravni evropske unije države članice so primarno odgovorne lahko pa pripravimo neke indikatorje neko skupno bazo podatkov izmenjavamo dobro prakso in tukaj lahko eh, si države med seboj veliko pomagajo. prihajam iz slovenije kjer imamo recimo inštitut romskega pomočnika ki je mediator med šolo in starši in eh, veliko prispeva k vključevanju romskih otrok v šolo. Hvala, samo eh, pet govorcev eh, bi lahko sedaj upošteval v okviru eh, tega postopka Catch the Eye. To, uh, to To so te osebe, ki sem jih pravkar navedel. Prosim, če ste čim krajši. Najlepša hvala. Hvala lepa. E, vse to predstavlja prvi e, korak e, k odpravljanju razlik, vendar so te razlike še vedno prisotne. Potrebno bi bilo narediti več, da izboljšamo življenje Romov, leti obstajajo še vedno eh, pravzaprav ena od najranljivejših skupin. Perspektive niso zelo dobro, saj eh, vsaj polovica je polovica prebivalstva eh, pravzaprav manjšinskega. In eh, menim, da bi bil prvi korak temu, da zagotovimo eh, dostop mladih Romov do izobraževanja, kajti to so tisti, ki lahko odigrajo aktivno vlogo, se vključijo v trg sile, delovne sile in se bojujo proti izključenosti. Hvala lepa. Mulțumesc. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Romi predstavljajo etnokulturo kulturno skupnost štejejo približno 10 milijonov ljudi. Socialna problematika eh, pa eh, je tista, ki mora zadevati vse države članice. Eh, tu je prišlo do številnih pobud, vendar moramo narediti več in sprejeti pravo strategijo za Rome z dobro usmerjenimi ukrepi, ki bodo, imeli, ki bodo delovali učinkovito in eh, pozdravljam dejstvo, da smo sedaj prepoznali, da gre pri tej problematiki za evropski problem. Eh, Romunija ima strategijo za izboljšanje eh, položaja Romov. Naprimer, zagotavljamo proste, prosta mesta za Rome na univerzah, kar prispeva k kulturi in vsemu ostalemu znotraj te skupnosti. Sprejeti so ukrepi za socializacijo Romov, da se jih in integrira na trg delovne sile in da se jim omogoči dostop do zdravstvenih eh, sto, eh, storitev, vendar pa je potrebno eh, narediti še več, da bi dosegli bolj učinkovite rezultate. Naslednja govornica ima eno minuto. Hvala lepa. Romski od otroci in eh, mladoletne osebe, eh, za njih je bistvenega pomena, da imajo možnost šolske izobrazbe. Eh, vendar pogosto slišimo tudi pravzaprav izgovore na, s strani staršev, ki ne spodbujajo svojih otrok ali pa jih, jim celo preprečujejo obiskovanje šole zlasti to velja za romske deklice. Za njih je položaj še posebno težak, kajti eh, starši od njih pogosto zahtevajo, da skrbijo za svoje številne brate in sestrice, namesto da bi hodile v šolo. In, eh, Dejstvo je, da bi uh, uh, morala vlada narediti več, se zauzeti za pravice uh, otrok in da bi sankcionirala uh, take starše ali pa jim celo oduzela pomoč. Hvala. In gospa Smokova na koncu. Eno minuto.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 Jaz se zauzemam za to, da odkrito o tem govorimo, namreč, da pravice romskih otrok e, so kršene in to se strani njihovih staršev. E, eh, od, romski otroci enostavno ne morejo izkoristiti svojih pravic. Na e, romskem vrhu je potrebno govoriti o aktiviranju Romov, da bi prišli do prave rešitve, kar zadeva vzgojo, izobraževanje otrok, kar zadeva zadeva aktivno izboljšanje njihovih življenjskih pogojev. Ne bi hotela postati komisarka, zato pravim naslednje. Govorimo na naslednjem eh, romskem vrhu tudi o socialnih storitvah eh, za Rome in o možnosti uporabe teh storitev. Hvala lepa. Hvala, opravičujem se, vendar imamo že 15 minut zamude. Eh, Gospod López Garido, sedaj ima torej, imen, besedo v imenu sveta. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razprava na temo romski vrh v Kordobi glede integracije Romov je pokazala, kako daleč smo še od eh, integracije Romov in Sinto. To je evropski problem in za tega potrebujemo tudi evropsko strategijo. In ravno to bi hoteli doseči. Mi smo naredili korake naprej, ampak to ne zadostuje in v Kordobi na romskem vrhu bi hoteli to doseči. Mi eh, imamo načrt, ki bi mu svet hotel slediti, in celoten program eh, je pripravljen, in tu obstajajo različni inštrumenti, ki jih lahko uporabimo. Eh, strukturni skladi, to je zagotovo najmočnejši, najboljši inštrument eh, za socialno kohezijo vse pa je treba seveda odejaniti tudi v praksi. Kar bi lahko naredili, to se mora vse posebej nanašati na probleme Romov, nanašati na zadeve, ki so predvsem težavne, naprimer dostop do eh, trga delovne sile, revščina žena problem stanovanja, diskriminacija, nasilje eh, pri mladih ljudeh. Eh, In glede na gospodarsko krizo je seveda eh, problem v tem, da imajo Romi premajhno eh, kvalifikacijo in se ne morejo eh, prijaviti na trg delovne sile. Eh, poleg tega imajo eh, pričakovanja, torej eh, njihovo življenje je deset let krajše kot pri ostalih prebivalcih. Eh, zato moramo tudi to mortaliteto eh, Romov upoštevati. Eh, To je zagotovo eh, prebi, skupina prebivalcev, ki je najbolj diskriminirana. Mm, eh, Nasplošno, če govorimo o nasilju proti ženskam, eh, ta direktiva je izredno pomembna in mi bomo tu poskrbeli predvsem tudi zato, da bo to koristilo ženskam, tudi diskri, direktiva o nediskriminaciji, tudi za Rome seveda eh, ne bomo cele stvari oblikovali paternalistično. Eh, eh, stvar, ki je izredno pomembna, je, da tej prebival, skupini prebivalcev pokažemo spoštovanje, da jih upoštevamo. Uh, hvala, gospa komisarka, eh, hvala lepa, hvala za vse sugestije, predloge, ki smo jih slišali, eh, to bomo upoštevali eh, in komisar Andera in jaz bomo, bova to upoštevala pred vrhom. Eh, prav tako eh, je bilo jasno povedano, da komisija ne more in ne bo pristala na diskriminacijo in izključenost Romov eh, iz naše družbe zaradi njihove Eh, etničnosti. Imamo instrumente, imamo politike. Vprašanje pa je, kako jih uporabiti, kako pravzaprav eh, usmeriti eh, reševanje teh vprašanj, jih umestiti v okvir teh instrumentov in teh politik. Mislim, da ne potrebujemo posebne romske direktive ali sklada kar potrebujemo, je upoštevati vse te ozere, ko izvajamo evropsko zakonodajo in uporabljamo eh, evropska sredstva, evropsko financiranje. Kar pa potrebujemo, je partnerstvo in sodelovanje vseh ključnih akterjev. In komisija sledi eh, temu, eh, torej temu pristopu v okviru Evropske platforme za vključevanje Romov in v svojih notranjih postopkih postopkov. Želim tudi povdariti, da gre pri romskem izključevanju seveda za vprašanje eh, eh, torej osnovnih eh, temeljnih pravic, opraviti pa ima tudi z gospodarskimi razsežnostmi oziroma vidiki. Tu je študija Svetovne banke o stroških, gospodarskih stroških tega izključevanja. In dejstvo je, da moramo poiskati za to rešitve, v naši družbi in sicer nasploh da bi eh, lahko uresničili obstoječe instrumente čim bolj učinkovito, pa potrebujemo seveda strateški pristop ali pa ta tako imenovani mainstream, kot ste temu nekateri rekli, na osnovi sodelovanja, mobilizacije, eh, financiranje in pa strateških eh, naukov tako prednosti oziroma uspehov kot neuspehov. In ne potrebujemo strategije, nekje le na papirju. Potrebujemo rezultate, ki bodo vodili k vključevanju Romov v eh, glavni v eh, šolo, v eh, regularni šolski sistem in eh, sedaj že pričakujem tudi pravzaprav podrobnosti dosedanih ukrepov, kako se je to obne, obneslo na področju izobraževanja. Potem gre tu za celotno problematiko, ki se nanaša na trg delovne sile in pa seveda tudi družba kot taka, ki tudi nosi nosi svojo odgovornost za vse naše politike. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem eh, bomo sklenili eh, razpravo na to eh, temo. Sedaj pa prehajamo na čas za vprašanja komisiji. Elnök úr, egy technikai probléma van. Most tehnični problem, kar sem ravno kar opazila. Mindenhol az én nevemet, a tabajdi nevet. In sicer, eh, ulo, torej ustavljena je bila moja kartica, opazil sem v primeru gospe Gomez. Skratka, zdi se, da je prišlo do računalniškega problema. Tudi moj kolega, eh, gospod Genc, eh, tu imamo ime eh, Tobojdi. Prosim, če preverite to, kaj ti ne bi želel bil, eh, biti toliko krat kloniran eh, tukaj v tem parlamentu. Prosim, če to preverite pri svoji službi. Mm. Torej, ta vprašanja za ustni odgovor eh, bodo nekoliko krajša, malo manj časa imamo na voljo eh, zaradi zamude pri prejšnjem eh, sklopu.